Dobro jutro. Spoštovane kolegice, kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Dobro, začenjamo z današnjim sestankom odbora regi. Najprej sprejetje dnevnega reda, ali lahko sprejmemo osnutek dnevnega reda, ali kdo temu ogovarja kdo kaj predlaga, ne. V redu, dnevni red današnje se je sprejet. Zdaj pa sporočila predsednice. Za danes nimam nobenih posebnih naznanil. Upam, da bo po sestanku koordinatorjev, pa tudi po nekaterih odločitvah poznaje, prišlo do kakšnih dodatnih informacij, ki jih bomo predstavili med sporočil predsednice na naslednjem sestanku, zdaj pa se bomo kar takoj lotili glavnih točk na dnevnem redu. Danes zjutraj se bomo pogovorili o dveh zelo pomembnih poročilih. Prvo zadeva kohezijsko politiko in tematski cilj spodbujanje trajnostnega prometa in odprava oskih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah. Naš poročevalec je gospod Novakov, z nami so tudi poročevalci v senci, predstavniki Evropske komisije, zdaj pa ima besedo Nov, gospod Novakov. Prosim, da predstavite svoje poročilo. Danes bomo ta osnutek poročila obravnavali in že zdaj bi omenila, to bom ponovila tudi na koncu, da predlagamo čas za vlogo predlogu sprememb v ponedeljek 26. februarja, do konca dneva. Tako, gospod Novakov, beseda je vaša. Thank you very much, sir. Good morning. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolegi. Nikoli nisem postal zdravnik, nikoli se nisem udeležil tega izobraževalnega procesa, ne vem, kako naj pomagam tistim, ki so bolni, vem pa, kako se zdravnik loteva pomoči drugim. Najprej treba oceniti situacijo in postaviti pravo diagnozo. In veseli me, da sem dobil priložnost, da ocenim, kakšni so bili rezultati kohezijske politike v smislu izboljšanja prometne infrastrukture v Evropi. Mislim, da je končna slika precej navduševoča. Čeprav nam ni uspelo izstreliti kabrioleta v vesolje na osnovi naše kohezijske politike, mislim, da je bila naša kohezijska politika, pa vsi, ki smo v to verjeli, uspela tako izboljšati prometno omrežje v Evropski uniji, da je ta napredek večji od čisarkoli, čemu smo bili priča od konca druge svetovne vojne. Kar težko se uprem temu, da bi omenil vse statistike, ki sem jih preučeval, ko sem skušal dojeti, zakaj je kohezijska politika tako pomembna in zakaj nam naložbe v promet omogočajo tako pozitivne učinke na življenja ljudi. Ampak Če si ogledamo segment avtoceste do Waterloo, na primer vidimo tam avtomobile, avtobuse, tovornjake, ampak zavedati se moramo, da so za volanje teh vozil tudi ljudje. Pomembno je, da nekdo potuje domov k svoji družini varno in pomembno je poskrbeti tudi za to, da nekdo to oceni. Ali se to tudi dejansko zgodi? veliko manj tudi izpustov oglikovega dioksida in monoksida zaradi krajših in boljših cest, ali lahko kdo oceni, koliko življenj smo rešili zaradi boljših, širših cestič? Ne vem, mislim, da verjetno ne. In sam seveda nisem skušal na tak način oceniti teh dosežkov. We cannot bury uh, our hands in the sand. Ne moremo <coughs> zakopavati glav v pesek in ignorirati vseh pobud po celem svetu na področju prometa. Zelo veliko pobud je, ki so pomembne. Zdaj nastopi vključni trenutek, ko se moramo odločiti glede tega, koliko vlagati v različne investicijske politike, ki zadevajo tudi promet. In vem, da bomo slišali argumente tako na eni kot na drugi strani za več političnih področji. Ampak promet je prav gotovo eden tistih vidikov, ki bi ga morali pridnostno obravnavati v prihodnosti, ne glede na ceno. Vem, da bo to težko. Ena od prvih držav članic Evropske unije bo zdaj prva, ki bo zapustila Evropsko unijo. To je velik šok. Ampak mislim, da moramo najti pot naprej. Še posebej je to pomembno za tiste države članice, ki so se pridružile EU pozneje in so res odvisne od podpore Evropske unije. Ne smemo se slepiti. Naložbe daleč od Bruslja ne podpirajo le lokalnega prebivalstva. Tam. Prav tako ni res, da se mostovi čez Donovo med. Bolgarijo in Romunijo uporabljajo le za Bolgare in Romune. To je nekaj, kar pomaga evropskemu gospodarstvu. Veliko belgijskih, čeških, nizozemskih, nemških tovornjakov pelje čez to infrastrukturo, čez ta most. Tako moramo razmišljati. Številni se morda sprašujete, zakaj sem se lotil te problematike s tem diagnostičnim pristopom zdravnika, ampak prometno mreže izgleda točno tako kot krvožilje človeškega telesa. In če si želimo imeti močno, zdravo evropsko telo, potem prav gotovo potrebujemo dobro krvožilje. Gotovo ne moremo več tolerirati oskih grm. v vsaki regiji moramo zagotoviti ustrezno raven oziroma standard življenja, obenem pa veliko vlagati tudi v izboljšave cestišč v teh regijah. Kaj smo dosegli do zdaj? Po zaslugi naložb v prometno infrastrukturo, sploh v obmejnih območjih, smo zmanjšali čas vožnje za vsaj 8 milijonov evropskih državljanov in nihče ne more niti oceniti, koliko življenj smo na osnovi tega rešili. V kaj je usmerjene moje poročilo v tem ključnem trenutku prednice začenja razprava o večjetem finančnem okviru, o uredbi o skupnih določbah in tako dalje. Moje poročilo je usmerjeno v to, da ugotovimo, kje smo, kaj je trenutno stanje in kam gremo. Trenutno je veliko preveč politike na teh cestah, zdaj pa bi morali ceste dopolnevati tudi z trgovinskimi in gospodarskimi ukrepi. Čudno je, da o tem govorimo v teh institucijah, ampak ko govorimo o železnicah in avtocestah, potrebujemo trezen, pragmatičen pristop, ugotavljati, kje to mrežo najbolj potrebujemo. In kar zadeva mrežo TEN, je treba upoštevati, seveda v določeni meri in tudi lokalne tenzije, napetosti, politične prepričanje in tako dalje. Vsi moramo razumeti, zakaj je pomembno, zakotvimo pot po avtocesti od Amsterdama do Varne. Vedeti moramo, koliko to pomeni v smislu poslov, turistov, storitev in ljudi. V Afriki je več kot 50 držav. In če državljane teh držav poprašamo, kdo ste, bodo najprej dejali, smo Afričani, potem pa bodo dejali, da so državljani podsamezne države. In sam si predstavljam, da ko bomo obiskali v prihodnosti različne države članice EU, bodo najprej rekli, da so Evropejci, potem pa bodo rekli, da so Bolgari, Čehi, Romuni in tako dalje. V prvi vrsti moramo zagotoviti dobre ceste, ne glede na to, kakšen bo digitalni razvoj v prihodnosti, pa mislim, da bomo vedno potrebovali boljše ceste, širše ceste, ceste za više hitrosti, boljša letališča, boljša pristanišča in tako dalje. Zaenkrat še ne bomo zapustili tega sveta, zato moramo to še izboljšati. Kar smo dosegli do zdaj, je res izjemno. Nihče v zgodovini v času miru ni dosegel takšne solidarnosti med neodvisnimi državami na tej ravni in rezultati so jasni. Časovni roki so bili že omenjeni, lahko si ogledati tudi priporočila, ki izhajajo iz tega poročila, gre torej za prispevek kohezijske politike in sklado k prometnem omrežju. Mislim, da lahko vsi podpremo to stališče in predstavimo tudi enotni glas tega odbora v naslednjih mesecih, ko se bomo začeli pogovarjati, kako pomemben bo promet v prihodnosti v obdobju po letu 2020. Najlepša hvala, hvala gospod Novakov, zdaj pa bodo dobili besedo tudi poročevalci v senci, potem pa še gospod Zlotovski, ki bo danes tukaj predstavljal uh, odbor Tran. Odbor Tran se je odločil oblikovati poročilo o tem poročilu skladno z členom 53. Gospod Zlatovski bo torej danes predstavil stališče odbora Tran, potem, ko bodo dobili besedo poročevalci v senci. Zdaj pa poročevalci v senci, gospod Picula, beseda je vaša. Predsedavajuča, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poročilo. Kohezijska sredstva so nedvomno prispevala k večji povezljivosti posameznih regij in držav članic. Zmanjšala so tudi število, tudi bolj izredno podariti. Naprimer, od 5000 oziroma 7500 jih zgradili zgolj 16. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za boljšo čezmejno povezanost. Naj vas spomnim na to, da so pristanišča pravzaprav nedopušča. Ogromno ul smo ulagali v to področje, ampak številni koridori še vedno niso dokončani. To pa negativno vpliva na povez. Skočil za 80 odstotkov, za več kot 50 odstotkov naj bi se povezal potniški promet, takšna so predvidevanja zato moramo vlagati zavezala. Bom pa s tem v zvezi vložil kar nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa še enkrat poročevalcu, se pa že veselim nadaljnega dobrega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje. Dovolite mi, da jaz govorim v imenu gospoda Porebe. Lepo se zahvaljujem najprej poročevalcu najpomembnejših sektorjev, ki bo omogočal rast Evropske unije in okrepil konkurenčnost regij infrastruktura povsod, torej infrastruktura na zahodu in vzhodu Evrope, ni razvita do iste stopnje. Veliko moramo torej še storiti za to, da bomo naprimer investicij v avtocesto do Burgasa, potem tudi posodobito železnice naložbe v infrastrukturo v Evropski uniji bistvenega pomena. Vedno bomo potrebovali dobre ceste, vedno bomo potrebovali modernizirane železnice promet. Najlepša hvala, gospa Valina, izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu. Mislim, da bi morali bolj razmisliti tudi o socioekonomskem modelu, o globalizaciji, o konkurenčnosti na notrnem trgu, o potrebi potem, da potrebujemo dodatne infrastrukture, da tre, moramo povečati zmogljivost infrastruktur, potrebujemo več infrastruktur, boljšo infrastrukturo. Mislim, da bi bilo smiselno vključiti spremembe, ki bi privedle do tega, da bi potrebovali manj infrastruktur, čeprav so infrastrukture trenutno bolj zmogljive kot v preteklosti. Potrebujemo manj centraliziran, bolj ravnotežen gospodarski model, s katerim bi se izognili temu, da bi prihajalo do tolikšnega premika tovora in tudi potnikov. Mislim, da bi morali povezati mesta in podeželje, odpraviti je treba napetosti, ki vladajo med posameznimi regijami zaradi izseljevanja in preseljevanja prebivalstva. Mislim, da bi morali v tem poročilu omeniti tudi Junkerjev načrt ter javno-zasebna partnerstva. Ponuditi bi morali javna jamstva za zasebne naložbe. Mislim, da bi morali izkoristiti tudi zasebna sredstva, ne zgolj javnih sredstev, ampak ne na račun davkoplačevalcev. V Španiji imamo nedavni primer, več kot 2 milijardi evrov smo vložili v to, da smo rešili avtoceste, ki so jih gradili z zasebnimi sredstvi. Državljani bodo zdaj morali to plačati, španski državljani. V tem poročilu piše, da bi morala naprimer zasebna podjetja, ki delujejo na prometnem področju, prevzeti nase tudi določena tveganja, sicer ne morejo zaprositi za jamstva v obliki javnih sredstev. S takšnim predlogom se sama ne strinjam. Potrebujemo projekte, ki bodo spodbujali varovanje okolja, ki bodo spodbujali gospodarsko rast, mislim pa, da bi morali v sprejemanje odločitev vključiti tudi državljane. Upoštevati pa moramo tudi mnenje lokalnih in regionalnih organov. Na tak način bodo vsa infrastrukturna dela tudi predmet prave razprave. Opravili bomo tudi ustrezne študije v zvezi z eh, okoljskim vplivom, gospodarsko vzdržnostjo in tako naprej. Predlog poročila kaže na to, da bi se morala strukturna sredstva bolj osredotočati na manj razvite regije. Podariti je treba teritorijalno sodelovanje in povezljivost med čezmejnimi regijami. Ohraniti moramo pa tudi subvencije, ker so to ključni gospodarski dodatek poleg finančnih instrumentov. Prednost bi morali dajati javnemu prometnemu sektorju še posebej bi morali staviti na železniški promet, tako ko gre za tovorni promet, kot za potniški promet. Namreč to je najbolj trajnosten in najmanj onesnažujoč način prevoza. Mislim, da bi morali posebno pozornost posvetiti tudi opuščenim konvencionalnim železniškim povezavam, zato ker imajo velik potencial z vidika ohranjanja socialne in teritorijalne kohezije, pa tudi z vidika boja proti temu, da se prebivalci selijo v mesta. Potrebujemo ustrezno, koherentno infrastrukturo, ki nam bo zagotavljala, da dosežemo podnebne energetske cilje, ki smo si jih zastavili, da spomnimo tudi cilje iz COP21. Poskrbiti moramo predvsem za trajnost prometnih sektorjev in za energetski prehod. Manj prometa bi moralo biti na cestah, s tem se bomo izognili tudi šte, večjemu številu nesreč. Poleg tega pa bi morali spodbujati tudi ustrezne delovne pogoje in kakovostna delovna mesta v sektorju prometa in v sektorju infrastruktur. Spoštovati moramo tudi varnost in zdravje pri delu. Se s nami še pogovarjali. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Rupe v imenu poročevalke v Sinci način bomo državljane dejansko prepričali, da bodo za uporabo teh vlakov dejansko prispevali k izvajanju podnebne. Mislim, da bi se morali temu še bolj posvetiti. Predložili bomo tudi svoje priporočila v tem smislu. Besedo bo dobil gospod Zlotovski, ki bo predstavil stališče na nemške državljane in prevoznike ter obratno pri teh investicijah se je treba zavedati, da je vse evropski prometni model učinkovit. Treba je zagotoviti najboljšo vrednost za naše investicije v te sisteme. To, kar se zdi lokalno na določeni ravni, ima lahko vse evropski učinek. Tam smo vlagali v odpravo oskih grl in to je imelo pozitivne posledice na gospodarstvo manj premožnih regij na zahodu Združenih kresov v smislu dostopa do tržnih kanalov in do samega trga. To je bilo zelo pomembno. Investicije v odpravo oskih grl, treba je tudi razvijati potencial, čim boljše dodane vrednosti glede na investicije. Odprava oskih grl je še kako pomembna, zaradi ozkih grl se ustvarjajo tudi določeni negativni okoljski učinki v smislu emisij in to je treba odpravljati. V primeru večjih ozkih grl moramo upoštevati tudi dejanske dokaze. Tudi pri železniških ozkih grlih je situacija še kako resna. Pogosto vidimo kakšna so oska grla na cestah, ne vidimo pa najbolje, kakšna so oska grla na železnicah. Moramo tudi to analizirati, razmišljati o investicijah v ta vidik. Če bomo investicije pravilno uporabili, bomo lahko zagotovili tudi intermodalni prehod. Torej, da uporabljamo železniški promet po tistih razdaljah, ko je to veliko bolj vzdržno. In v tem smislu pozdravljam tudi primer. kolega za mano, v smislu tega, kako lahko bi si seveda želel veliko bolj vzdržna vozila, zeleno energijo in na to električna vozila. Infrastruktura investicije v prometno mrežo v prihodnosti bodo zahtevala tudi investicije v ozelenitev cestnih omrežij. In tudi v tem smislu se moramo pogovarjati o tem, kakšne bodo. To bo ponovno imelo zelo pozitiven učinek za celotno Evropo. Pozdravljam to poročilo, mislim, da ga bo mogoče izboljšati in razširiti, tudi v smislu področja uporabe in prav gotovo vam predložil tudi kakšno priporočilo, predlog spremembe. Zahvaljujem pa se gospodu Novakovu za odlično razpravo danes zjutraj. Najlepša hvala, naslednji govorec, gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa tudi za današnjo predstavitev in za vse, kar je bilo že izrečeno. ILS. E Smo prosili za to poročilo, glede izvajanja, kako se stvari odvijajo. Če si ogledamo, 81 milijard evrov se iz kohezijskih skladov in regionalnega sklada nameni za to področje. To je precej. In prednostne naloge so se vedno, še vedno najpomembnejše, imamo tudi različna tematska področja, potrebno je tudi razširjati znanje. Najpomembnejši del prometne politike v Evropske unije pa še vedno kohezija. smo pa seveda tudi v odbor regije potrdili 11 milijard, ki smo jih vzeli instrumentov za povezovanje Evrope. Poseben mehanizem tiči za tem, da so države ta sredstva lahko porabile za svoje predloge do 2018, če se ne motim. Potem pa bi bolj centralno vlogo lahko odigrala tudi Evropska komisija. Kaj se tiče nadzora nad cefom. Tukaj vidimo torej zelo pozitivno vpliv. Države gredo prek meja in so bolj pripravljene usklevati politike kot obdobju predtem. Na določen način lahko torej skušamo predlagati predloge sprememb, da bi ta sistem ohranili, še prav posebno, kar se tiče kohezijskih sredstev, tudi v naslednjem obdobju. In bi ohranili ta mehanizem. Da bi se približali boru za promet, cefo in bi imeli boljše rezultate kot v preteklosti, ne pa da bi zmanjševali sredstva. Gre za kombinacijo obeh instrumentov ki je potrebna. Instrumentov Evropske komisije in sinergijo, ki jo potrebujemo. To je točno to, kar ste dejali na začetku, gospod Novakov. Če niste povezani, ne morete razvijati gospodarstva. V prvi fazi po širitvi unije je promet in infrastruktura bilo najpomembnejše področje. Pa še vedno je, seveda, samo potrebno bolj diversificirati v prihodnosti. Tako, kar se tiče cestnega kot železniškega prometa, pa tudi drugih politik. Torej, poročilo ali ohraniti ta sistem CEFA, da jo bi da, če pa se lahko strinjamo da bi to dodali kot našo željo, bi to lahko bilo pomembno za naslednje večletno finančno obdobje. Več. Evropska komisija, gospod Lajnen, GD Regio, prosim, beseda je vaša. Okay, um, Hvala lepa. Kozijska sredstva in ti kažejo, zdi se, kažejo nizko stopnjo izbire projektov v tem obdobju. To so podatki, ki so stopnje izbire projektov, ki jih podpirajo kohezijska sredstva in e RDF. Štirke so, bi žele, so bile že navedene. Konec 2017, štiri leta v programskem obdobju, smo imeli za prometno področje več kot 61 odstotno stopno izbire projektov za naložbe v TNT, pa smo imeli 64 odstotno stopno za železniški promet. To bili pri 66 odstotkih, tukaj šlo za projekte TNT. Štiri leta od začetka sedemletnega obdobja se mi zdi, da je to dobra stopnja dodeljevanja sredstev. Hvala lepa. Hvala lepa. To so bile pripombe, kar se tiče osnutka poročila. Gospod Novako, sedaj pa še za sklepne besede, za kakšne pripombe in odgovore. Prosim. Hvala lepa, predsednica. Z velikim veseljem sem prisluhnil vsem kolegicam in kolegom. To je tisto, kar je najlepše v tem odboru. Slišali smo tudi mnenja, da zasebni strani, ki pravijo, da zaostajamo, kaj se tiče razvoja prometnega mreža, zato da tako da potrebujemo zasebne naložbe za dosego naših ciljev. Zdi se mi, da bo resnica nekje vmes. Torej bomo dosegli ustrezno ravnovesje. Gospod Howard, cenim vaše besede, vaše povratne informacije in to je okrepilo moje prepričanje, kako voditi politiko če ne bo strasti, bomo stroj. In mislim, da to 2040, zato da bomo zaključili omrežje TNT. CEF ima 22 milijard evrov. Mislim, da smo še daleč od dosega te točke. Upam, da bo odbor, koliko se le da, da so programi kot ECF e za države članice. Dobro je, da lahko začnemo razlagati, zakaj ne gre za običajno razpravo netoplačnikov in netoprejemnikov. Zakaj, kot je že bilo rečeno, se naložbe v eni državi vračajo v drugo. Včasih je celo štiri in več. Večji proračun za instrument za povezovanje Evrope je dobra izhodiščna točka. Zagotovitev dovolj sredstev za kohezijo pa je še nekaj, kar moramo breniti, kolikor se le da. Hvala sem sodelovati z vsemi, mislim pa, da se strinjamo glede na česa. Če deček ali deklica zamudi v šolo zaradi slabih cest, moramo za to poskrbeti, čeprav to ni naš sin, eh, naša babica ali naš dedek. Mislim, da je to smer, v katero gremo. Vesel sem, da lahko to pripravimo sedaj v tem ključnem trenutku za Evropo. Odprt sem za vaše priloge sprememb in za sestanke s poročevalci v senci. Še enkrat hvala. Uh, let... Ob 17. popovdne. V poročilu bomo glasovali marca. Hvala lepa. Hvala za razpravo. Veste, da je sedmo poročilo Evropske komisije bilo objavljeno 9. oktobra lani, to je ključni dokument, tudi Kotar. Regi se je odločil za poročilo na lasno pobudo, da pojasnimo parlamentarno stolišče glede teh reform. Imenoval direkt za politike B je to organiziral. 1. februarja pa smo imeli izredni sestanek o prihodnosti kohezijske politike po 2020. Je ponedeljek, 26. februar ob 17. popovdne. Na koncu razprave vas bom še enkrat. Spoštovane kolegice in kolegi, res je to, kar ste povedali, gospod predsednica, o tem so se že pogovarjali med sejami tega odbora. To je zelo pomemben dosje. In to, kar temu dosejo daje posebno razsežnost, je to, da to poročilo nastaja v ključnem trenutku, tik pred predlogom prihodnega evropskega proračuna strani Evropske komisije, pa tudi večetnega finančnega okvira za obdobje po letu 2020. Gre torej za prihodnost evropske kohezijske politike. To seveda lahko povežemo tudi za pomembnim poročilom naše kolegice. Podpiram tudi njeno delo. Tudi na proračunskem področju so se stvari spremenile napredovale in skladno s tem je bilo treba upoštevati tudi določene novosti. Konkretno sedmo poročilo Evropske komisije. Pri oblikovanju poročila sem skušal usklajevati več ciljev. Prvič, oblikovati določene sklepe na osnovi poročila, ki ga je objavila Evropska komisija, Ta dokument je zelo bogat, zelo zgoščen, zelo celovit in v tem smislu pozdravljam delo vseh tistih, ki so sodelovali pri oblikovanju tega poročila. Nisem pa želel oblikovati le deskriptivnega opisnega poročila, ki bo navajal le podatke in statistike, številke. Moja prioriteta je bila prevesti informacije iz sedmega kohezijskega poročila v konkretna priporočila, za prihodnost evropske kohezijske politike. Potem sem želel oblikovati tudi jasno politično sporočilo, opomniti na nekatera načela, ki so po mojem mnenju bistvenega pomena. Dokumenti, ki so bili objavljeni prejšnji teden, so zelo pomembni in nas opominjajo tudi na to, da se moramo do konca boriti za obrambo kohezijske politike za obrambo kohezijske politike, ki bo dovolj ambiciozna, obsežna. In vsi skupaj moramo na najbolj trden način nasprotovati vsem scenarijem, ki bi vodili do izključitve določenih regij ali pa držav članic iz prihodne kohezijske politike. Spoštovani kolegi in kolegici, mislim, da lahko poštevamo le en scenarij in to je scenarij evropske kohezijske politike, ki bo zajemala vse evropske regije in države. Želel bi predstaviti, povziti nekaj glavnih sklepov sedmega kohezijskega poročila. Evropska komisija pogosto povdarja koncept dodane vrednosti. To je res. Na vsaki strani poročila je to izpostavljeno seveda je dodana vrednost pomembna. In najprej sem se tega lotil na ta način. Koncept, pojem dodane vrednosti moramo pospremiti tudi z ustrezno kohezijsko politiko, na osnovi katere bomo lahko približevali Evropsko unijo vsem evropskim državljanom. Še en pomemben vidik, ki je razviden v poročilu Evropske komisije, so učinki globalizacije v vseh državah članicah. Kaj se dogaja zaradi pospeševanja procesa globalizacije, kaj se dogaja zaradi večje revščine, zaradi negativnih podnebnih sprememb in tako dalje. Vsi ti učinki zadevajo vse evropske države in regije. In posledično mislim, da moramo obraniti kohezijsko politiko, ki bo zajemala in upoštevala vse evropske regije na osnovi proračuna, ki ga bomo sprejeli. Seveda ta proračun pa mora biti seveda dovolj ambiciozen, da bomo lahko dosegali te cilje. Poleg tega, da moramo zajemati vse te regije, pa moramo opozoriti tudi na to, kar poročilo nekoliko pozablja. Razlikujejo se potrebe posameznih regij na ravni Evropske unije. teritorijalna razsežnost evropske kohezijske politike je to nekaj, kar moramo ukrepiti. Na ta način bomo zagotovili pristop, ki bo ustrezen, sploh v določenih regijah, najbolj oddaljenih regijah, predvsem ampak ne samo v teh regijah. Sedmo kohezijsko poročilo na to poudarja, da se ponovno manjšajo regionalne razlike. Poročilo pa kaže tudi na različne situacije. nekatere vrzeli, razliki lahko v prihodnosti še narastejo. In poročilo naprimer tako poudarja tudi določena območja revščine, precejšnje medregionalne razlike. Na drugi strani pa obstajajo tukaj določene premožne regije. Stopna brezposobnosti je še vedno zelo visoka po času gospodarske krize. In na to poročilo omenja nekaj, o čemer smo se tukaj že pogovarjali, določeno število procesov v tistih regijah ali pa območjih, ki so žrtev srednjih prihodkov, če temu lahko tako rečemo. O tem smo govorili že med prejšnjo razpravo, pogovarjali smo se o tem procesu in o tem pojavu, na osnovi jasne študije. Eden glavnih izzivov, po mojem mnenju, prihodnje evropske kohezijske politike bo to, da oblikujemo rešitve, odzive za te regije. Kohezijska politika ne sme biti usmerjena le v zmanjšanje vrzeli in razlik, ampak mora predvidevati in prepriževati tudi marginalizacijo nekaterih regiji. To so torej glavni sklepi, glavno glotivice tega poročila, ki ga je objavila Evropska komisija. Seveda bi lahko o tem govoril še dolgo, ampak na osnovi teh ugotovitev sklepov, ki izhajajo iz tega sedmega poročila, sem skušal predstaviti tudi določena priporočila. Upamo, da bo lahko to vključeno v prihodno strukturo Evropske kohezijske politike. In zdaj bi želel povzeti nekaj priporočili svojega poročila. Kar zadeva področja, na katerih se izvajajo ukrepi, mislim, da bi se morali tematsko osredotočati, to je bistvenega pomena. Obenem bi se morali osredotočiti na večje izzive, evropske cilje. In to je seveda podarjeno tudi v poročilu Evropske komisije za poslovanje, inovacije, na to podjetja, sploh majhna in srednja velika podjetja, upoštevati moramo tudi podnebne spremembe za teritorijalni pristop. Torej, ne smemo imeti enega pristopa na škodo drugega. Tukaj gre za območja, kjer je treba upoštevati različne tematike, kompleksne vidike, številčne vidike in tudi to moramo prioritizirati. Predlagam, da vzpostavimo nekakšen integriran teritorijalnim vrzeljem. To mislim, da je zelo pomembno. Na to pa to, kar zadeva kazalnike, o tem smo se lahko pogovarjali že večkrat in meril razširimo, obogatimo analizo. Te kazalniki morajo odražati tudi opredeljene izzive, konkretno bistveni del kohezijske politike. Poročilo Evropske komisije poleg tega jasno kaže na to, da ima ta sklad tudi teritorij. Sicer bo to strateška napaka. Na to pa na koncu še relativno občutljivo vprašanje, vprašanje ki ne bo skladen s temi cilji. In menim, da je, bi morali brez oklevanja obravnavati vprašanje povezave med kohezijo in socialno ter fiskalno konvergenčnostjo kohezijske politike. Zaradi tega se še bolj izpostavlja nekatere regije, območja, ki so že tako ali tako ogrožena, rnljiva, želeli vzpostavljati nove pogoje varnosti, ki jim bi bila kazanske narave in še toliko manj bi si želeli vzpostavljati sistem, ki bi. Potem pa na koncu še nekaj, kar je za vse pomembno. Mislim, da je zelo regijah, pa mislimo, da moramo poenostaviti delo tudi za vse, ki izvajajo evropske projekte. Že nekaj mesecev vela so razmernosti in pa diferencijacije. No, tako sem nakratko povzel glavne usmeritve tega poročila, kolegicami in pa tudi poročevalci v senci. Moramo se držati te časovnice in zato prosim vse kolege in kolegice, da vložijo svoje predloge sprememb v angleščini, če bo to. Hvala lepa. Da, prav imate. Ambiciozni smo pri pripravi tega poročila in to želimo objaviti, preden dobimo osnutek za večletni finančni okvir strani Evropske komisije. Zelo pomembno bo sodelovati. Ti pa, gospa predsednica, Verjetno mi boste oprostili, če si bom vzela nekoliko več časa za ta svoj prispevek, ampak to poročilo je izjemno obsežno, pa tudi izjemno pomembno za nas v tem trenutku. Kot prvo bi se rada zahvalila poročevalcu, ker je pripravil zelo zanimivo, zelo dobro besedilo. Mislim, da se v veliki večini s tem poročilom strinjamo. Se pa veselim tudi poziva poročevalca, namreč, da naj čim hitreje zaključimo z delom, da bomo lahko predstavili to besedilo komisiji še pred večletnim finančnim okvirjem in še pred naslednjo kohezijsko politiko. Torej, dobro bi bilo, če bi se o tem lahko pogovarjali že na plenarnem zasedanju. Najprej par splošnih pripomb. V obrazložitvi je kar nekaj dobrih elementov, ki bi se morali, po mojem mnenju, preseliti v samo besedilo. Kaj ti obrazložitve običajno pri dokončni različici besedila izginejo. Lahko pa nekatere dele obrazložitve v obliki predlogov sprememb v, vključimo v besedilo samo, bo poročevalec odločal o tem. Če se držim smernice, ki jo je začrtal poročevalec, seveda se strinjamo z vašo tezo in sicer, da bi morala kohezijska politika zajemati vse evropske regije. Strinjam se tudi s tem, da je dodana vrednost te politike prav v tem, da je politika vezana na načelo subsidijarnosti, kaj pomeni, da ozemlja sodelujejo pri delu s to politiko Evropsko unijo približujemo državljanom? Mislim, da to premalo cenimo in vrednotimo v trenutnem kontekstu. V tem trenutku se izpostavljajo predvsem zamude pri izvajanju te politike. Zato se mi zdi, da bi morali jasno izpostaviti, da so te zamude pri kohezijski politiki večinoma rezultat napačnega pristopa. Ne vem, mislili smo, da bomo Junkerjev sklad izkoristili, ko bo projekt izpeljan. Ampak je ravno obratno. Junkerjev načrt ocenjujemo drugače kot kohezijsko politiko. Kohezijsko politiko sodimo potem, ali so projekti že bili izpeljani ali ne kohezijska politika ni tako zelo neuspešna z vidika pravočasnega izvajanja, kot nekateri menijo. Pomembna točka v tem poročilu, na kateri bomo še delali z dodatnimi predlogi, pa se nanaša na teritorijalno razsežnost. V tem poročilu izpostavljate, da Nismo več priča situaciji, ko bi nekatere regije bile zelo slabo razvite, druge pa odlično razvite. Trenutno se soočamo s težavami znotraj regij, zlasti tistih, ki imajo nekje povprečen prihodek, je pa tudi znotraj teh posamičnih regij še vedno precej razlik in težav. Težave se pojavljajo znotraj mest in tudi v periferiji, potem so težave na gorskih območjih, na podeželju, na ultrapernih regijah. Tudi predsednik Nemčije je rekel, da prihaja do dezertifikacije na podeželju, namreč nekateri regije imajo hude težave zaradi selitev. In tem regijam je treba ponuditi pomoč, ne tistim, ki so že tako ali tako bogate. Vprašanje pa je, kako naj se dela lotimo. Nedvomno je zanimiv ta vaš cilj ki ga omenjate, gre za teritorijalno integracijo. Ampak kako naj v okviru kohezijske politike upoštevamo vse te raznolike težave? Imamo naprimer težave znotraj mest, potem težave z ultraperifernimi regijami, težave z gorskimi regijami. Strinjam se sicer s tem, da bi morali imeti malo ciljev, ki pa morajo biti natačno opredeljeni. Je pa tudi pomembno, da moramo vse prej omenjene težave, ki so vezane na značilnosti posameznih ozemelj, upoštevati, kadarkoli pripravljamo in vrednotimo kohezijsko politiko. Skratka, potrebujemo neke vrste agendo, ki bo združevala skupne cilje in tudi cilje posamičnih regij, da bomo lažje lahko reševali težave, ki so specifične za gorska območja, za ultraperiferne regije, za podeželje, za mesta in tako naprej. Druga pomembna tematika, kaj je s temi regijami, ki so padle v past, ki se imenuje povprečni dohodek. Te regije so ošibljene z večjih vidikov. Naprimer, nekatera ozemlja, ne nujno celotne regije, so sicer zelo inovativna, imajo predvsej zmogljivosti tudi, ko gre za odpornost na krizo. Potem so tu ozemlja, ki imajo še vedno težave pri razvoju. Vedno več je teh povprečnih ozemelj, ki se ne znajo dobro soočiti z globalizacijo. Vse v isti regiji. Zato bi bilo res nesmotrno, kohezijsko politiko namenjati zgolj tistim regijam, ki zaostajajo na področju prihodkov in dohodkov. Mislim, da je pomembno, da se z regionaliziranimi politikami lotimo predvsem zaostankov na področju konkurenčnosti regije. Kar nek regionaliziranimi politikami lotimo predvsem zaostankov na področju konkurenčnosti regije. Kar nekaj predlogov bomo morali podati s tem v zvezi. Brez tabujev se moramo lotiti tudi tega, regijami in regijami, ki imajo poprečni dohodek, ni pravilno zastavljena, ker gre za neko umetno ustvarjanje prevelikih kategorij znotraj politike upoštevati je treba realno stanje v regijah. To je boljši pristop, da ne bomo imeli takšnega kaskada. Upoštevati je treba celoten evropski sistem in konkurenčnost znotraj tega sistema. Ne moramo upoštevati zgolj položaja posameznih regij. Je pa res, da so tiste regije, kjer je prihodek poprečen, najbolj problematične, ker se enostavno ne zmorejo pospeti viš 20. Sama bom eh, seveda upoštevala tudi EFSI in socialni sklad, ko bom ocenjevala kohezijsko politiko. Namreč ta dva sklada sta neločljivo povezana en z drugim zaradi proizvodnega sektorja, kjer je premalo naložb. In teh dveh politik ne moremo ločiti, kot je to predlagano poročevalec sicer to jasno izpostavi, ampak v obrazložitvah je to, kar sem ravno kar povedala, izredno navedeno. Prav je, da uporabljamo dopolnilna merila. In ta dopolnilna dodatna merila morajo biti trdna, kar pomeni, da morajo biti utemeljena na konsolidiranih podatkih ne na še socialni vidiki, naprimer stopnja brezposelnosti, stopnja brezposelnosti mladih, morda še kakšno družbeno merilo, ki je vezano na, tam pa bi morali upoštevati stopnjo brezposelnosti in stopnjo brezposelnosti mladih. Vprašanje komplementarnosti med kohezijsko politiko in komplementarnost. Junkerjev načrt je namenjen predvsem zasebnim naložbam, ki imajo določeno razsežnost, no, namenjen je tudi javnim projektom, gospodarskih rezultatov, do konkretnih gospodarskih rezultatov. Na koncu pa je tu še vprašanje poenostavitve. Imamo enoten sistem revizije nimamo razdrobljenega sistema revizij, težni kritičnih pripomb. Res je, da se finančna sredstva za kohezijsko politiko sproščajo izjemno, preden bo komisija predstavila svoje predloge. Je pa to poročilo zgolj zadnjo v nizu mnogih poročil, ki smo jih pripravili. Pravljamo tudi zaključili. Hvala. Tega, da poročevalec omenja nekaj vprašanj, pa jih ne razvija. To je zaradi omejitev, ki jih imamo, kar se tiče števila, razvili ta omenjena vprašanja tam, kjer je to potrebno. Zato, torej. Portal. Da, seveda, lahko uporabimo tudi predloge sprememb. To lahko stori poročevalec, pa seveda tudi jaz sama poznam to težavo, pravi gospa Breso. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Tomašič, naslednja poročevalka o senci. Hvala lepa. Ložb, inovacij, kako se upravljajo migracije, kaj se dogaja z energetiko, kako se razvijajo mesta in tako naprej in tako dalje. Nedvomno je gospodarska in finančna kriza tista, ki je prekinila desetletja dolgo konsolidacijo na področju zmanjševanja razlik med regijami v Evropi. Zaradi tega so se razlike zdaj v najrevnejših regijah približal povprečju Evropske unije ampak tem, to lahko pripišemo predvsem večji stopni produktivnosti in višji stopni zaposlenosti. Najbogatejše regije so se najbolj razvijale, te regije, ki so nekje na sredini in ki so se največjega pomena v teh srednjih regijah podpiram predlog poročevalca, namreč kohezijska politika bi morala tudi po letu 2030 še naprej ostati najbolj pomembni naložbeni instrument za vse regije. Nihče ni imun na prihodnje tehnološke spremembe, gospodarske krize in globalizacijske spremembe. Nemogoče je predvideti, kaj se bo zgodilo čez pet let, kdo bo potreboval sredstva za šole, bolnišnice, MSP ali za javno infrastrukturo. Laže počrpala sredstva in jih to tudi najbolj zanima. Potem pa 14. odstavek, to je zanimivo. Socialno in davčno prilagajanje na skupnem trgu. Francoste, po mojem, to zelo diši po Makronu, ampak dobro. Ponastane na trenutni ravni. Hvala lepa. Toliko ste mi koordinatorjev. Sedaj pa ostali člani odbora regije. preden dobimo naslednji večletni finančni okvir, bo ta dokument tudi rdeča črta. februarja bodo predsedniki vlad in držav optični signal. Če si ogledamo dokument komisije, je to nekaj, kar mora biti jasno, če o tem razmišljamo. Nekaj, kar je potrebno zagotoviti. Potrebno bo vedeti točno, kam sredstva gredo. Vse tematske pred, če želimo poskušati ohraniti podporo za kohezijsko politiko tudi na nizozemskem, so financirane strani držav članic. Mislim, da je torej dovolj entuzijazma v državah članicah, da bi to sprejeli. Da bi torej dali, da smo drugačnih časih in da potrebujemo drugačen pristop. Veste, kaj mislimo o rezervah za uspešnost, sredstvih, ki jih je potrebno porabiti v sedmih letih. Vidimo, da se skupaj ne deluje tako, kot bi moralo. Potrebno si je ogledati uspešnost in to je nekaj, kar mora biti v naši naslednji različici kohezijske politike, kohezija 3.0, če želite, to moramo vključiti. Torej, ko govorimo o kriterijih, moramo si to zelo podrobno ogledati. Strinjam se s tem, kar smo zapisali v počelju Vestpale, da imamo dobro mešanico. Vendar pa PNI je še vedno zelo pomemben, kar se tiče kriterijev, izhodiščna točka. Potem pa se seveda to lahko še bolj diferencira, na to se lahko vrnemo. Moram pa reči, da sem nekoliko razočaran s tem sedmim kohezijskim poročilom samim. Ne gleda v prihodnost. Skušamo si ogledati kohezijo in uspešnost, vendar pa politika za prihodnost Evropske unije pa bi potrebovala več pogleda v smeri doseganja sinergij v tem sedmem programu in obzorju 2020, na primer. Kako bo to delovalo, kako lahko izboljšamo zadeve na tem področju, tako kar se tiče obzorja, pa tudi kar se tiče večletnega finančnega okvira. Ne moremo se osredotočati samo na se. Gre tudi za to, da pogledamo na vse nekoliko širše, pogledamo na vzven in si ogledamo prožnost. Veliko držav pravi, da si tega želijo. Druge pa pravijo, da je prioriteta primarna infrastruktura, da je veliko okoljskih vidikov kjer je potrebno razvijati elemente ali pa tudi digitalna infrastruktura. Lahko imamo torej razlikovanje, diferencijacijo na tej podlagi, vendar pa moramo vseeno potem ugotoviti, kako lahko izboljšamo povezovanje politik. Če želimo dosegati rezultate moramo jasno povedati, kako jih bomo dosegli. In mislim, da je potrebno to bolj podrobno razložiti. To so torej moje pripombe. Prvi znak je bil poslan. Kohezija je nekaj, kar mislim, da je zelo pomembno in upam, da bomo to ohranili tudi v naslednjem obdobju, ampak kot sem dejal, prožnost mora biti vključena. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospa Maletič, prosim. Like to to... Hvala. In mislim, da je to zasluženo, da bijo regije, ki se soočajo s soizvanjo z ekonomsko unijo. Prav tako, kot je omenjeno v poročilu, moramo omeniti tudi socialni vidik in spostavitev stvarjanju visokokaostnih, dobro plačenih delovnih mest. Ne bomo uspeli pri boju proti revščini in zniževanju revščine. Ono zmanjšamo število revnih, namesto tega pa se je število povečalo za 1,7 milijona. Tudi omenili in pomen tega področja, vendar pa mislim, da moramo izpostaviti tudi, da eh, naložbe v prihodnosti, kako bo s tem, ali bo to samo del vsakega tematskega sklopa cilja ali pa bomo imeli to tudi kot naravno, tudi imeti v mislih. Potem pa tudi, kako resnično praksi izvajati, vedno izziv za. Cenjene kolegice in kolegi. zdaj razpravljamo o drugem poročilu. Najprej pa moramo ozavestiti, da že obstajajo težave, s katerimi se bomo soočali tudi v naslednjem programskem obdobju. Predvsem bomo imeli težave s prejemanjem večletnega finančnega okvira. Letimo nad povsem neznanim ozemljem zato ker ne vemo, kako bo na koncu izgledal večletni finančni okvir. Niti ne vemo, zakaj se bo pripravljen boriti naslednji parlament. Niti ne vemo, kakšna bo komisija. Ali bo zagotovila kontinuiteto pri kohezijski politiki na tak način, kot se mi danes pogovarjamo. To je velik vprašaj obstajajo tri alternative za prihodnost kohezijske politike. Vsako teh treh scenarijev pa se mora nanašati tudi na skupino upravičencev, žal članic. Potem je pa tu še vprašanje politične podpore za kohezijsko politiko in prihodnost kohezijske politike. Neto plačnice so problematične. Kaj se bo zgodilo, če se sredstvo vzhodni del Nemčije ne bo nikoli prejel kohezijskih sredstev po letu 2020? Je to modra odločitev ali je to gospodarsko-socialno-politično sprejemljivo odločitev v prvi vrsti za Nemčijo in potem tudi za sama načela, na katerih temelji? zgolj populistično, ampak govorijo v nasprotju s svojimi gospodarskimi interesi. Pravijo, ja, ne bomo plačali več za kohezijsko politiko, zakaj bi morali dajati dodatna sredstva za te revne države z vzhoda, bla, bla, bla. Gospa predsednica, poročilo Bjankovska je bilo uradno priznano strani komisije. Neto plačnice za vsak evro, ki ga pošljajo na vzhod, prejme tih centov, pa jih skoraj da 60 odstotkov prejme Nemčija. Se pravi, situacija se nikoli ne spremeni, tako pravijo. Sam bi trdil nasprotno. Zadnje ocene tudi potrjujejo ta trend. Cenjeni politiki iz neto plačnin onemogočili svojim gospodarstvom, da uporabljajo podjemne pogodbe in če jim ne boste omogočili dostopa do javnih razpisov in naročil v državah neto prejemnicah. Koristna za vse. Pozitivne učinke so čutile tudi neto plačnice. Zato bi zgolj najrevnejšim regijam da še enkrat razmislijo o tem, zato ker je to gospodarsko gledano nesmiselno za njihova gospodarstva. Na koncu to prinesli še več zapletov. Večinoma zaradi tega, ker so države članice želele uvajati nova pravila, nove upravne. Bomo verjetno sprejeli večetni finančni okvir. Malo časa imamo na voljo če se bomo zadev lotili, te vstopamo do teh sredstev. Še sklepna pripomba upravne zmogljivosti. Še vedno sem obseden s potrebo potem, V državah članicah moramo oblikovati gonilno silo, zato da se bodo oblikovali in izvajali projekti politiko, da bo leta prinesla zaželjene rezultate. Čeprav obstajajo novi izzivi, o katerih smo govorili, tudi kolega Boštinaru je